Obveščam vas, da bomo po glasovanju se fotografirali tukaj pred pultom, vabljeni. Prav tako bomo imeli poslovilni koktejl ob 18. Mislim, da ste vsi dobili vabilo zahvalili. Se bomo vzajemno, še pa posebno pa sekretarjatu za odlično delo. Tako da torej ob 18. bomo v salonu za poslance G pritliče koktejl ob koncu leta, koncu mandata seveda. In če si ogledamo obseg glasovanj, ki jih imamo danes, pa tudi še potem na naslednjem plenarnem zasedanju, so to vse tri roke, ki že dolgo trajajo. Torej, odbor je opravil odlično učinkovito delo. In mislim, da na začetku nihče ni mislil, da bomo lahko toliko dosejo tudi zaključili. Hvala lepa vsem. Hvala lepa osebju in sekretarjatu. Filip, prosim. Gospod predsednik, hvala lepa za vabilo za, na fotografiranje, ampak v odsotnosti koordinatorja mi navadni poslanci ne smemo biti na fotografiji. Tako da se upravičujemo, Sven tega ne bi odobril. Ok, I know. I respect the internal rule. Ja, seveda spoštujem notranja pravila. Ampak seveda mislim, sem, da so vsi poslanci enaki. No, dobro. Uh, oh, uh, uh, bomo uredili s Photoshopom. Stalin, more, well, to, to, to yeah. Stalin je uporabljal bolj enostavno orodje. First... Dobro, hvala. Prva točka za glasovanje. pregled ESE. Spet potrebujemo testno glasovanje. Zdaj smo samo v formatu ECON. Test, testno glasovanje. Glasujemo. Moje gusnje. Still four colleagues to vote, please. Še štire, prosim. Test, a test. Okay, I don't know why strike for the test. Three colleagues. Še trije, prav, konec glasovanja. Prvo glasovanje, torej sprememba ured postanovitev evropskih nadzornih organov. To je skoraj da čudežno, da smo zaključili dose. Vse skupaj, ne samo delno, tako da resnično čestitke Otmaru Karasu in Prvonš Berez za odlično delo, pa tudi poročevalcem v senci. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. 28 za, 1 proti 4 vzdržani sprejeto. Next one uh, uh is still, uh, I uh, have other two still part of the same package. Še dva del istega svežnja. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 28 za, 5 proti. Naslednja. Glasujemo. This is the SRB. To je SRB. Ah, vote is closed. Again, same majority. Enaka večina, čestitke. Tako sedaj pa naslednja točka. To so investicijske družbe, čestitke Ferberju. Makrobonitetni nadzor, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Supervision. Vote is open. Nadzor. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke Ferberju in ekipi. Zdaj pa krite obveznice. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 29 za, 4 proti, 2 vzdržana, sprejeto. Sedaj pa še uredba, krite obveznice. Konec glasovanja. 29 za 4 proti 2 vzdržana. Sprejeto. Čestitke Ben Pluke in pogajalska ekipa. Paul Tank. Razkritje v zvezi s trajnostnimi naložbami. Spet pomemben dosje. Glasujemo poimensko. Vote is closed. Konec glasovanja. 33 za, nihče proti, dva vzdržana. Zelo dobro, čestitke, Paul. So we have, we are unanimously in favor. Soglasno smo to podprli. Zdaj ta del, transni financ. Danuta Hübner, CCP, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 29 za, 3 proti, 3 vzdržani. Čestitke, Danuta. Še en zelo pomemben dosje. Tudi glede na kontekst. Sven Gigold. Sposvitev programa Fiskalis. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 30 za, nihče proti 4 vzdržani. Sprejeto. Tako. Sedaj pa. Bomo nekaj preskočili. Moramo glasovati o dveh ne ugovorih. Uh, Najprej zgodne ne ugovori. za derivative CCP. To je revizija, ki je potrebna kot posledica spremembe datuma potencijalnega izstopa Združenega kraljestva iz EU, torej v svežnju, za proti vzdržani sprejeto vzdržanje potem pa še drugi svežen o vodnih izjavah za, proti, vzdržani sprejeto in svežen o vodnih navedbah za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa še glasovanje o tako spremenem besedilu, celoti, poemensko. Konec glasovanja. 32 za. Nihče proti, dva vzdržana. Potem pa še drugi neogovor, kar se tiče kliničkih pogojev za določene transakcije. Najprej glede členov za proti vzdržani sprejeto, ovodne izjave v svežnju za proti vzdržani sprejeto in sedaj še svežen v vodnih navedbah za proti vzdržani sprejeto glasovanje o besedilu kot celoti, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, nihče proti, 2 vzdržana. To je zdaj zaključeno. kratek odmor dveh minut pred zadnjim glasovanjem, ker moramo preveriti glasovalni seznam. Spremembe v zadnjem trenutku. Dve minuti odmora. Thank you.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

Uh, Tako, spoštovani kolegice in kolegi. Tudi meni so poročevalke, vas obveščam o tem zadnjem dosegu, to je direktiva o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poprečju z naslova zavarovanja s premoženjem, razmere so sledeče. Po intenzivnih pogajanjih smo, da bi upoštevali tudi stališče drugih skupin, podali predlog, ki bi uvedel tudi člene, ne samo vodne izjave, ampak za nekatere skupine, če smo prav razumeli, ki smo v predvoljenem boju, to ni dovolj. In glede na to, da nimamo kvalificirane večine za trilog, mislim, da bi bilo zelo protiproduktivno, da bi ogrozili besedino, ki je bilo vsega tako intenzivno pripravljeno. Predlagamo, da preložimo glasovanje na naslednji teden, če bodo politični pogoji to dopustili. Sicer bodo vse skupine prevzele odgovornost za to, da ne bomo sprejeli dobre, kaj dosijajo. To bo seveda imelo posledice, ampak dobro. Tukaj pač gre za odgovornost političnih skupin. Če niste zmožni speti kompromise, potem seveda ne bomo tvegali, da bi dobili slabo besedilo. Bolje ne imeti potem ničesar. Predlagamo glasovanje, več časa za razprave političnih skupin, Potem pa bomo videli, ali bomo izpolnili pogoje za glasovanje naslednji teden. Ester, prosim. Uh, um, uh. Hvala lepa, predsednik, za zapisnik. Čeprav gre za zapleten dosje in čeprav imamo dva soporočevalca in potrebno je spejeti kolikor, želi smo spejeti kolikor se le da prilogo veliko skupin. V zadnjih treh dneh smo skušali pripraviti formulacije, ki bi bile spremljive, predvsem za eno politično skupino, pa tudi za nekaj drugih. Hvala tistim skupinam, ki so bili pripravljeni sodelovati in so dejali, da če vi naredite koncesije, smo potem pripravljeni to podpreti. Naj pa tudi povem, da kljub temu, da smo z določeno politično skupino sodelovali vse čas in pripravili koncesije, potem še vedno dobili odziv, da bodo glasovali proti mandatu. To me pa privede do tega, da se vprašam, če so te koncesije še vedno nekaj, kar ponujamo naslednji teden za glasovanje. Ali bi se zahvalila tudi tebi kot poročevalcu, pa Alde. EKR, zato da so bili konstruktivni tudi EFDD, ki so na zadnjem sestanku morda niso bili 100% zadovoljni, ampak so bili konstruktivni. Hvala lepa tudi GUE za to, da smo se prto pogovorili. Glasovano, eno skupino sem pa izpustila in jasno je, katera je. Ena skupina si vedno želi več in več in več koncesij teh pogajanjih in da lahko potem na koncu glasujejo proti. In to je skupina, ki bi naj bila v srednjo evropski politiki, ki naj bila sredinska, bi se naj povezala s proevropskimi volitvami. Politvah. Ne zdi se mi to verodostojno, toliko. S vsemi ostalimi pa dobro sodelovanje, hvala. Thank you, Esther. Indeed, yeah, coming to you. Indeed. Hvala lepa. Da, res je. Za zapisnik. Res je. Če to primerjamo s status quo-em, besedilo, ki ga prelagamo, bi zelo krepilo vaso potrošniko. Zdaj, ko tega besedila ne bomo imeli, ker določena skupina ni 100% zadovoljna, potem bomo imeli manj status quo. Zato je pomembno, da je to pomembno, da ko se vpraša, kdo je kaj storil, moramo vedeti, kdo bo prevzel odgovornost. Da ne izboljšamo razmer. Werner, prosim. Ja, das ist ein Beleg dafür, da... ja, to je dokaz za to, da moramo spremeniti pravila v naslednjem mandatu, če je plenarno zasedanje glasovalo in je samo še končno glasovanje ostalo odprto, potem bi lahko začeli s pogajanji če pa na podlagi glasovanja v odboru in se sedaj stori to največ osmi posameznik i, potem bi dali to na plenarno zasedanje, potem pa nimamo več možnosti. Zame je to nekaj, iz česar moramo potegniti poduk. Thank you very much, Mr. Luke. Yeah. Ja. Hvala lepa, gospod Luke. Naj povem, da bi bil pripravljen in tudi celotna EKR to podpreti, kajti mislimo, da je to pomembna zakonodaja. Ampak, da bi pa sedaj vse naložili celotno krivdo zelenim, to se mi pa ne zdi pošteno, kajti način, kako smo ravnali s tem dosejem, ni bil pravi. Zaračvali smo in plačati senci so morali delati pod časovnim pritiskom. Samo en sestanek s plačati senci smo imeli, pa spoh nismo zmogli predelati vsega in potem 15 minut pred glasovanjem še govorimo o formulacijah in spoh ne moramo razmisliti o tem, Uf, mislim, da bi bilo dobro, da še razmislimo o zadevah, preverimo, ali je to, kar sklepamo, kar potrebujemo tukaj, nekaj, kar je celovito in ustrezno. Yes, you, da, hvala lepa. Da, ja, to pa je težava, ko smo pod časovnim pritiskom, zato smo preložili. Bomo videli, morda bo naslednji teden priložnost, da glasujemo, ko boste vse skupine prebrali besedilo. Prosim, Filip. Da, verjetno ste govorili skupini, ki predsedujem, tako da moram nekaj povedati. Najprej, ne poznam specifik, da se je tako da je težko govoriti osebini. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da običajno, ko gre za koncesije, kot del splošnih pogajanj, morajo vsi se držati besede, držati svojo besedo. Ne poznam torej narave teh razprav, sam že od začetka ponavadi jasno povem, ali sem zadovoljen spogani ali ne in potem, da rečem da in lahko računate na men, običajno to potem, če je ne, pa ne. Ne vem, kaj je bilo rečeno v tem primeru. Prisluhnil sem temu, kar ste rekli. Ni ga tukaj. Poročevalca v senci, tako da ne vem, kaj je bilo. Domnevam, da celovito ravnovesje ni zadovoljivo, ampak se strinjam. Če ste dali koncesije, da bi nas zajeli, potem teh koncesij ni več. To se mi zdi jasno in sprejemljivo. To je edino, kar lahko rečemo v tej fazi. Ampak, zdi se mi, da celotno ravnovesje ni pravo. Da moram pa biti bolj specifičen, ker doseja ne pozna dovolj dobro. Sem si pa zabeležil to, kar ste dejali. Odlično. Gospod Tremosa, prosim. Yes, 30 seconds. Just to... 30 sekund. Prejšnji teden na Strasburu smo imeli zelo koristen sestanek poročevalcev v Senci, v mojem primeru, moram reči, sem predstavljal 31 prilog, sem imel 25 jih je v dogovoru. Prav tako je bilo to pri zelenih. So poročevalcev so pravila dobro delo. In škoda je, da vašega poročevalca v Senci spet ni tukaj. Škoda, kaj ti? predvoljenem boju bomo morali prisluhniti veliko podukom o novi politiki. Zdaj pa v pomembnih trenutkih vidimo, da parčalca senci ni. Toliko, da sem to javno povedal. Mi, poduk, zeleni, nikoli. No, Hvala lepa. Razprava je seveda težavno za tiste, ki besedila ne poznajo. Pa bomo nadaljevali z razpravami. In naslednji četrtek bomo imeli zadnjo priložnost za glasovanje. Sedaj pa fotografija, druga vrsta poslanke in poslanci. Konec sestanka.